javiti k besedi. Kaj želite, gospod? Si? Jor, po favor. Herr Präsident, vielen Dank, gratulier. Hvala, gospod predsedujoči. Čestitam za televizijski nastop, ampak hotel sem se samo javiti za postope HDI. Eh, dobro, smo vas zapisali, ker ste ujeli eh, da, moje oko. Eh, no, zdaj pa bomo eh, začeli z razpravo o železniškem svežnju. Danes, oziroma prišlo je do spremembe, zjutraj smo začeli z razpravo o evropskem semestru ki pa se še ni končala, ampak eh, vseeno zdaj začenjamo z razpravo o železniškem svežnju. Ja, gospod Elkadrav, izvolite za štiri minute. Spoštovani gospod komisar, gospod predsednik, eh, kolegice in kolegi, danes popovdne bomo govorili o zelo občutljivi temi, to je železniški svežen. O tem so že potekale številne razprave in jih bomo imeli tudi še naprej. Sam eh, nisem predlagatelj, da se trg odpre na enak način, kot je tu predlagano, ampak če želimo evropski trg, potem moramo zagotoviti, da bomo imeli enaka pravila, ko gre za upravljalce in za pogoje njihovega delovanja in s tem se ukvarjam v svojem poročilu. predlog komisije ni skrivnosten, eh, zame je bil nesprejemljiv. Tam namreč niso upoštevali dejstva, da obstajajo številne strukture o mreži po Evropi, različne izkušnje imajo tudi države članice eh, z odpiranjem trga. Eh, sem pa sodeloval s poročevalci v Senci in ob tej priliki se jim želim zahvaliti za dobro sodelovanje pri tem svežnju. O njem bomo glasovali jutri. Na to moramo gledati kot na sredstvo in ne na cilj sam po sebi. Zato moramo ustvariti prave pogoje za odprtje trga. To pa bo možno samo, če si bomo ogledali vse eh, pomembne vidike. Zato moramo najti pravo ravnoteže med odprtjem trga in eh, med eh, zaščito akterjev na tem trgu. ne eh, smemo dovoliti, da se izbere samo določene bolj komercialne linije eh, in da samo nekateri upravitelji upravljajo s temi linijami, na druge pa se pozabi. Pravila moramo imeti za vse. Eh, potrebujemo temeljna pravila za železniška podjetja. Proučiti moramo tudi povezavo med temi upravitelji in drugimi upravitelji ter družbami zagotoviti moramo enake možnosti tudi iz socialnega vidika in spoštovati pravice potnikov. Potniki morajo biti eh, informirani, kar zadeva vozovnice. Vse skupaj je precej zapleteno, ampak mislim, da so bile naše razprave zelo plodne. Zdaj je pred nami svežen, ki uh, smo ga v odboru za transport eh, podprli z večino. Mislim, da lahko uh, v skladu s tem tudi nadaljujemo z našim delom. Nekaj je bilo eh, stvari, ki eh, še niso rešene, kjer eh, imajo nekateri akteri prednost pred drugimi. In sicer ogledati si moramo tudi vpliv na ekonomsko ravnovesje v podjetjih. Govorili smo o upravljanju in predlagali številne predloge sprememb, s katerimi smo želeli spremeniti izvorni predlog komisije. Eh, potrebujemo dodatna pravila, po našem mnenju. Zelo pomembno je, da imamo eh, na razpolago prave tržne mehanizme. Z gospodom Fihom sva sodelovala na tem področju, tudi drugi kolegi so vložili predloge sprememb v zvezi s tem in sicer na podlagi tega, eh, o čemer smo se dogovorili v odboru za promet. Eh, ne želimo, da se pravila oslabijo in ošibijo. Eh, imamo tudi dogovor o eh, um, kolektivnem uh, pogajanju, kolektivnih pogajanjih. Eh, mislim, da je predlog uh, zdaj res dober. To, o čemer smo se pogajali, je zdaj uh, izboljšanje prvotnega predloga. Kolege. Hvala. Kolega, preden prejdemo na naslednjega poročevalca, uh, pa moramo še potrditi zapisnik včerajšnjega zasedanja. Zapisnik je na voljo ali ima kdo kako pripombo? Ne. Potem je zapisnik potrjen. Sedaj pa beseda dajem kolegu Grošu. Danke, Hvala, gospod komisar. Mit, oder zur Geschäftsordnung.